gospa Lena Kolarska Bobinska in je s 3. decembrom postala ministrica za znanost in visoko šolstvo na Polskem. Gospod Tršavskovski pa na, istem, na isti datum minister za javno pravo in digitalizacijo. Obema čestitam v skladu s četrtim